končno razume zahteve Evropskega parlamenta. Potrebujemo intenzivno razpravo v zvezi s tem in se daje napravil pravi čas za to razpravo. Hvala. Sedaj pa bomo glasovali še o imuniteti gospoda De Angelisa oziroma imeli obražitve glasov v zvezi s tem. Oprostite, gre za gospoda De Magistrisa. Eh, gre tudi za stališče sveta in pa odbora. Vse skupaj bo objavljeno v, zapi, v zapisniku in parlament ima čas tri mesece, ki se bo začel, torej ta rok se bo začel šteti od jutri 25. marca. Protokol zasedanja bo predložen parlamentu, če ni nobenih ugovorov. Potem bomo zapisnik eh, predali odgovornim organom. Sedaj zasedanje prekinjamo in vsem želim lepo povdan. Hvala.